Eh, gospodarska eh, oseba um, bo um, odgovorna za skladnost. Eh, ne moremo si predstavljati, da bi neskladen izdelek ušel takemu nadzoru. In ravno tako moramo zaščititi potrošnike tako da bo kakovost um, prodaje po elektronskih poteh enaka um, izdelkom, ki se kupujejo na konvencionalen način. Zato potrebujemo skupne strategije in skupen nadzor na sistema. Um, moramo se izogniti tako imenovanemu port shoppingu, uh, kjer eh, se izogibamo pravilom ali pa sploh ni carinskega nadzora. Zaradi tega predvidevamo harmonizacijske standarde nadzora na mejah in večjo usklajenost ter recipročnost med nacionalnimi organi na ravni mreže Unije za skladnost izdelkov tukaj predvidevamo eh, manjše možnosti eh, konflikta interesov in zato smo podprli predlog komisije, da oblikujemo javno mrežo v Evropski uniji, zato da se izboljša nadzor v posameznih državah članicah na osnovi skupnih eh, pristojnosti. Na državnim organom želimo pomagati, za, da izvedejo boljše um, in natančne preglede tehnološko zahtevnih izdelkov. To so glavni dosežki tega predloga in upam, da bo deležen splošne podpore. Hvala lepa. In sedaj komisarka Bjenkovška v imenu Evropske komisije. Res sem zadovoljna, da vidim, da so se pogajanja uspešno končala v zvezi z nadzorom trga in pa skladnosti. Vsem se želim zahvaliti. Želim se zahvaliti parlamentu za eh, podporo tej pobudi, kajti to je zelo pomembno za strategijo enotnega trga. Ta uredba govori o zelo pomembnih eh, problemih enotnega trga. In eno od teh problemov je v tem, da imamo na našem trgu preveč eh, neskladnih in nevarnih projektov. Uredba tudi prinaša boljšo zaščito eh, potrošnikov in pa zagotavlja eh, bolj pošteno delovanje trge. Zahvaljujem se poročevalko Nitko Lodanti, eh, potem poročevalcem v Senci, kajte vem, da so morali ogromno napora vložiti in da ni bilo lahko vsega končati še pred volitvami. Seveda smo bili pripravljeni na to. Vemo, da bi se nekatere stvari lahko dogajale tudi drugače. Pripravili smo najprej izjavo o pravni podlagi te uredbe eh, in drugič zavezali smo se, da bomo zagotovili večjo skladnost nadzora na zunanjih mejah, kajti to je zelo pomemben element te uredbe. Sedaj imamo edinstveno priložnost, da ustavimo nevarne in ne nevarne skladne proizvoje, preden sploh pridejo na naš trg. To pa pomeni delitev informacij med inšpektori in cariniki in pa predlog, to želim posebej izpostaviti, je na več mestih izboljšan. Tu mislim eh, zlasti na to, da je bila dodana točka o eh, pregledu vse strani kolegov, In eh, to se nanaša predvsem na nacionalne inšpektorje. Tako bodo organi imeli boljša orodja in več pristojnosti za preiskave tudi eh, trgovine po internetu. Potem bodo inšpektori lahko neposredno eh, preverjali tudi digitalne ponudnike in poleg tega za veliko kategorij proizvodov eh, je predviden poslovni predstavnik v EU. Tako bodo organi laže dobili potrebne informacije za preverjanje skladnosti in laže bodo reševali primere neskladnih proizvodov. Drugič, to bo izboljšalo sodelovanje med organi in gospodarstvom. Preprečevanje eh, neskladnosti je še pomembnejše kot delovanje na trgu. Vem, da nekatera podjetja želijo dobro, ampak ne poznajo pravil. Uredba bo dala podjetjem zelo jasna navodila in jasne, kana in jasne kanale o tem, kako pridobiti ustrezne informacije. In najpomembnejše je, da uredba bo izboljšala sodelovanje med vsemi organi v EU. Kot veste, trenutno deluje približno 500 uh, eh, organov za nadzor po celi EU, kar pomeni, da uh, izvodi potujejo brez težav preko meja, ampak eh, izvrševanje pravil pa ne. In tako si bodo lahko ti organi medsebojno pomagali. Eh, nacionalni inšpektori pa bodo tesneje sodelovali s carinskimi organi. Potekalo bo sodelovanje na ravni celotne EU z mrežo za eh, skladnost proizvodov. Manjka pa samo en element, to je pa denar. Zlasti za Eh, sodelovanje z prej omenjeno mrežo za skladnost proizvodov. Denar eh, bo prišel iz programa za enotni trg in zelo sem zadovoljna, da ste se trudili tudi to zagotoviti in seveda računam na nadaljno podporo parlamenta v tem pogledu. Za zaključek, prepričana sem, da smo dobili dober kompromis, uravnovešen kompromis ki odraža različne poglede in različne pomisleke vseh e, strani in upam, da boste jutri ta predlog tudi podprli. Najlepša hvala, gospa komisarka, sedaj pa v imenu odbora NV, gospod Mikolašik za eno minuto. Najlepša hvala. Varnost potrošnikov in varovanje notranjega trga je bistvenega pomena, kajti ravno notranji trg je eden največjih uspešov EU. Pozdravljamo snutek uredbe, katere namen je ohraniti in okrepiti harmonizirana pravila, ki se nanašajo na različne proizvode, kot so Eh, igrače, čistilna sredstva, baterije, kemične snovi, eh, pneumatike, gradbeni material, pesticidi, električni odpadki, zdravstveni pripomočki in podobno. Mislim, da je nesprejemljivo, da so eh, današnja pravila taka, da se jim je mogoče izogniti. 32 odstotkov uh, igrač, 58 eh, odstotkov elektronike in, štr, uh, eh, in 48 odstotkov gradbenega materijala, ki so ga preverjali, ni bilo v skladu z zahtevami. In to gre v podporo večjim, uh, večjemu nadzoru in višjim kaznim za goljufe. Dobro se mi zdi, da uredba predlaga uvajanje tesnih centrov. To bo zagotovilo tudi uh, skladnost eh, testnih postopkov in to je pomembno zlasti na zelo eh, zahtevnih področjih, kot so eh, škodljive kemične stovi v kozmetiki recimo. Hvala lepa in sedaj gremo naprej v imeno političnih skupin, v imeno ELS, gospod Karas, minuto in pol. Gospa komisarka, gospod poročevalec Danti, gospe in gospodje prvi poskus reforme nadzornega sistema je propadel leta 2014. Sedaj uh, smo dobili nov predlog za posodobitev nadzora nad skladnostjo proizvodov. To je tudi v interesu državljanov in državljank. Pirotehnika, igračke in različni stroji so proizvodi, pri katerih je bilo ugotovljenih največ problemov. Smo naslednjega mnenja. Kdor daje nevarne proizvode na notranji trg, mora zato tudi prevzeti odgovornost. Zato pa je treba zagotoviti nadzor. Samo na ta način bomo vedeli, kdo daje nevarne proizvode na trg in bomo lahko rekli, kdo mora za to prevzeti odgovornost. Potrebujemo tudi enaka pravila igre za vse. Vsa podjetja zunaj Evropske unije morajo spoštovati enaka pravila kot domača podjetja, vse če želijo biti dejavna na našem trgu. Dogajalo se je, da so logistična podjetja ali spletna podjetja eh, doslej lahko ubežala odgovornosti, ampak to več ne gre. Kdor eh, trguje z neskladnimi proizvodi, bo moral prevzeti tudi račun za odstranjevanje teh proizvodov z trga in prevzeti bo moral odgovornost za to. Zahvaljujem se poročevalcu za odlično sodelovanje in uh, apeliram za široko podporo eh, temu poročilu ob jutrišnjem glasovanju. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine socialdemokratov, gospa Šaldemoze za eno minuto. Najlepša hvala. To je zelo vesel dogodek. Vesela sem, da lahko razpravljamo o tem, in res je napočil čas za boljši nadzor evropskega trga. 12 let, eh, odkar sem v parlamentu, se ukvarjal s tem področjem in zato je to res zadnji čas, da smo dobili taka pravila, ki bodo zagotovila bolj varne proizvode, kot smo jih imeli v preteklosti. Dobra novica danes je ta, da bo mogoče eh, nadzorovati tudi blago, ki prihaja izven Evropske unije po internetu. Raziskave na Danskem kažejo, da so tako kupljene igrače često neskladne. Praktično nobena igrača, ki je bila kupljena preko interneta, ni bila v skladu s pravili in zato potrebujemo ustrezne ukrepe. In e, to je dober napredek in uh, tega smo veseli. Hvala lepa v imenu EKR, gospa Tomašič, eno minuto. Internet je spremenil način našega delovanja. Spremembe vedenja se e, vidijo v vseh področjih življenja, med drugim tako danes drugače kupujemo v primerjavi s časom, ko interneta še ni bilo. Uh, model online trgovine eh, kaže in vedno več je zato tudi prevar. Ampak eh, zato so eh, pravice potrošnikov še posebni izziv. Skajevanje eh, pravil za proizvode bi zmanjšalo število prevar in eh, bolje varovalo. Eh, potrošnike. Zlasti moramo biti pozorni na proizvode iz tretjih držav, ki so često neskladna z zakonodajo EU. Prav tako moramo spremljati ravnotežje med eh, interesi eh, potrošnikov na eni strani in pa zmanjševanje ostroškov na drugi strani, ki, ki jo prenaša elektronska trgovina. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa za skupino Alde. Gospod Selimovič, minuto in pol, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pred dvema meseca sem kupil nov likalnik in že ko sem eh, prvič likal, sem zažgal srajco. Tukaj imam kolegico, ki ima Uh, otroke in uh, kupila je nekaj igrače, ki naj bi pele, ampak ko so začele peti, niso nehale peti. In če je hotela, da igrače utihnejo, je morala vzeti ven baterije. Uh, In potem je še tretji primer nevarnega fena za lase, sušilca za lase, eh, ki eh, v bistvu lahko vam v sekundah uniči lase. Zato gre pri tej zakonodaji. Treba je zagotoviti, da bodo proizvodi, ki se prodajajo na notranje trgo varni in v skladu s pravili, ki so bila sprejeta v tem parlamentu. In nekaj moramo narediti. Zadnji čas je zato, vsak dan lahko izboljšujemo zakonodajo, ampak če pravilno eh, bodo spoštovali, potem nimajo nobenega smisla. Kaj tu delamo? Sedaj v bistvu krepimo nadzor no, nad notranjim trgom in na ta način zagotavljamo, da potrošnikom nikoli več ne bo treba trpeti, ko jih bo eh, ožgal eh, eh, fen oziroma. Ko, eh, nikoli jim več ne bo treba biti v nevarnosti, da jim eksplodirajo baterije v torbi. In to je bila naša eh, dožnost in to je res ena dobra stvar, ki jo lahko svojim državljamo damo pred volitvami. Najlepša hvala. Sedaj pa. Eh, gospod Šošnjer, za eno minuto. Sprawozdawczość, eh, nowe normy. Chwała lepa nove eh, norme, nova pravila, birokracija, več nadzora, kazni, komplikacije, težave. To je spet primer eh, posredovanja velikega brata. O tem govori poročilo. Ne, moram vam, eh, oziroma ni mi treba govoriti, da je to neumna ideja, ampak Naj vse eno povem nekaj pozitivnega. Kaj lahko storimo s tem poročilom, da bo korisno? Jaz sem pripravil origami iz eh, strani in priporočam vam, da naredite isto. Hvala lepa. In sedaj pa gospod Koferati za eno minuto. Signora komisarja. Gospa komisarka, hvala gospod predsednik. Slišal sem marsikaj od poročevalca, odstotke, eh, koliko je še vedno nevarnih izdelkov in to je zaskrbljujoče. 32 odstotkov igrač, to je povezano z otroci v prvi vrsti, 40 odstotkov um, izdelkov za uh, osebno zaščito, to se navezuje direktno na naše telo. Z elektronsko trgovino uh, z njeno rastjo, pa se seveda povečujejo tveganja in seveda je toliko pomembneje, da napredujemo v to smer, ki smo jo skupaj zastavili in da dosegamo neke skupne rezultate. Razen tega je pa pomembno eh, zagotoviti eh, dobro definicijo eh, gospodarskega subjekta, ki zagotavlja kakovost in skladnost. V prejšnjem sklicu eh, smo izglasovali zelo pomemben eh, dokument o varnosti izdelkov, ki je bil potem blokiran v svetu. In res je škoda, da se je to zgodilo s tukaj na isto mesto bi lahko prišli že veliko prej. Sedaj pa je na naslednji komisiji, da izvede v vseh eh, državah eh, članicah, eh, kar si sedaj prizadevamo na osnovi naših diskusij. O ciclo sto negramenon omilitom, prohorume sti diadikasia tu CATS-DI, Hvala. In sedaj pristopamo v uh, postopek KHDI, eh, gospa Grapini, gospoda Marija Sani. Uh, eh, Grapini, gospa, imate besedo. Uh, najlepše hvala, kolegice in kolegi. To uh, uredba je v bistvu že zelo dolgo pričakovana in uh, zaostaja. Uh, Kakovost in varnost izdelkov so temeljne prihodnosti Evrope in potrebujemo dober in ali boljši nadzor. Toliko izdelkov prihaja na naš trg, ki položaj le zaostruje in komplicira. Uh, pravila moramo harmonizirati in pozdravljam vzpostavitev evropske eh, mreže na tem področju, pa tudi kontrolnih standardov. Ne pozabimo pa, da komisija mora imeti tudi fizično zmogljivost eh, iz nadzora na um, carinskih eh, točkah. Carinske unije pravzaprav še nimamo v celoti in če ne zaključimo prav pravil na področju carine, to bo zelo težko. V naslednjem sklicu upam, da bomo zaključili vse te dosjeje, to pobudo podpiram in upam, da bo ta um, pobuda ostala ne let mrtva črka na papirju. Najlepše hvala, sedaj smo zaključili s postopkom CatchDI in sedaj uh, v uh, imenu. Um, komisije še enkrat dajem besedo komisarki. Najlepše hvala, kolegice in kolegi, za vaše prispevke, komentarje. V prvi vrsti si, um, se zahvaljujem za vašo predanost temu svežnju. Za jutrišnjim glasovanjem bomo poslali zelo jasno eh, sporočilo glede eh, varnosti in skladnosti izdelkov na skupnem trgu. Pripričana sem, da smo dosegli dogovor, ki je uravnotežen in vseobsegajoč ter da bo omogočil boljše sodelovanje med eh, vsemi nadzornimi in carinskimi organi v Evropski uniji in da se bomo uh, lahko tako bolje postavili po robu izzivom 21. stoletja. Zahvalila bi se torej vsem, ki ste sodelovali pri tem eh, blagovnem svežnju, ki ste v predsedstvih eh, tudi upravili svoje delo in prepričana sem, da bo ta uredba eh, res omogočila pošten in pravičen skupni trg. Najlepše hvala. In sedaj dajem eh, za dve minuti spet eh, besedo poročevalcu. Najlepše hvala. V tej eh, zaključnem govoru se želim zahvaliti poročevalcem v senci, s katerimi sem mesece zelo dobro sodeloval, zelo dosledno. Ukvarjali smo se z različnimi področji, z različnimi temami in eh, pogajalski tim z parlamenta je bil res odličen, tudi komisarki Benkovski se moram zahvaliti, kajti v težkih eh, trenutkih smo morali sodelovati in takrat nam je bila blizu in poskušala je posredovati med našimi stališči in stališči predsedstva. Zahvaljujem se torej eh, avstrijskemu predsedstvu, ki je začelo delo in romunskemu predsedstvu, ki je to delo zaključilo. Dve stvari eh, želim izpostaviti. Prvič, finančna sredstva. Eh, to je povezano, ta uredba z Single Market Program in kot je rekla komisarka, tam imamo sredstva, ki omogoča operativnost, izvedljivost tega programa in upamo, da bomo eh, v naslednjem sklicu tega parlamenta, eh, ko bomo govorili o skupnem trgu, eh, dosegli zagotovitev teh sredstev, tega financiranja, tako da bo možen Eh, učinkovit praktični nadzor trga. Še nekaj daj dodam. Kaj želimo doseči s to uredbo? Moramo doseči enako obravnavo evropskih podjetij in neevropskih podjetij. Zelo pogosto neevropska podjetja imajo preprost dostop in jim ni treba eh, zagotavljati skladnost svojega blaga, ki ga podajo na trg. In tukaj pravzaprav želimo bolj pravično obravnavo, bolj enakovredno obravnavo. In enako velja, eh, ko gre za um, prodajo, ki je tradicionalna v primerjavi z spletno prodajo. Večje spoštovanje. Pravil, evropskih pravil je bistveno eh, in to zato potrebujemo dober nadzor, kar pa seveda eh, pomeni, da je treba v celoti spoštovati zakonodajni okvir in standarde, katerih cilj je zaščita naše varnosti in našega socialnega modela. Najlepša hvala. Hvala lepa in s tem zaključujem razpravo. Pod to točko glasovanje bo jutro. Naslednji točka dnevnega reda pa je poročilo uh, gospoda Šaldemoza spodujanje pravičnosti in preglednosti za, za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev. Torej, uh, sprva dajem besedo gospe Šaldemoze, ki je poročevalka. El kolege. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi mi kot potrošniki. Kupujemo marsikaj uh, online, um, igrače, glasbo, vstopnice in tako dalje. Ponudbe na spletu so res široke in podjetja, ki uporabljajo te storitve in mi kot potrošniki imajo ogromno izbiro. In to skupaj se zgleda skoraj kot divji zahod. Podjetja imajo različne možnosti, ni nujno, da uporabijo oziroma sprejmejo um, pogoje, eh, ki so pa zelo pogosto nepravični in transparentnosti oziroma preglednosti ni. To pa ni sprejemljivo. Gotovo lahko dosegne, dosežemo na online platformah večjo pravičnost in preglednost, kar bo prineslo tudi večjo varnost za potrošnike, ki izdelke kupujejo. Nismo sicer eh, dosegli vse, kar smo si želeli, vendar smo postavili temelje, ki za nek trg, ki bo veliko bolj transparenten, veliko bolj pravičen za vse poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev. Mislim, da je to samo po sebi odlično. Ko uporabljate spletne storitve, morate sprejeti določene pogoje in ti pogoji morajo biti veliko bolj pošteni. Naredili smo dolge sezname zahtev, ki se morajo, eh, ki se jih morajo poslovni uporabniki zavedati, tako da bodo pogoji bolj pravični in da eh, se bolje posluje. Komisija je podala eh, predlog, 15-dnevni eh, rok eh, pri zaključku pogojev. Mi smo si to želeli skrajšati na odpoklic, če pravila niso dovolj jasna. Potem so tukaj pravila glede preglednosti in jasnost algoritmov, ki se uporablja za rangiranje platform oziroma spletnih posredniških storitev. Ukvarjali smo se tudi z odpovednim rokom eh, pri prekinitvi pogodb in eh, tudi eh, brskalnike smo raziskali in izpostavili njihovo ulogo pri izvajanju pogojev oziroma pravil. Vse to je treba izvesti, kot je treba, sicer varnosti in zaščite ni. Postavljamo torej novo zakonodajo na tem področju in kmalo jo bomo morali tudi pregledati. Zato imamo ta dolgi seznam zahtev, kaj je treba pregledati eh, pri naslednjem pregledu zakonodaje. Dobro pa se mi zdi pri vsem tem, da imamo za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev večjo preglednost in večjo pravičnost ter enake pogoje za um, podjetja, ki so na spletu, kar pa posledično pomeni tudi koristi za potrošnike, ki podujo, kupujo izdelke na spletu portalih. To je pomemben korak v Evropski uniji, postavljamo standarde za te platforme, ki so zelo pomembni. In najlepše hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Ja, najlep. Najlepše hvala in sedaj v odboru eh, Libe, gospod Dimek. Gospod eh, predsedujoči, v veselje mi je, da govorim v imenu odbora Jure za torej pravne zadeve, kot eh, vemo. Poslovni uporabniki so tisti, ki se zanašajo na platforme, preko katerih pridejo v stik z potrošniki. Zato potrebujemo bolj pošten in bolj, bolj pregledno poslovno okolje. Na Malti sem se udeležil raznih eh, posvetov in videli smo, kako naprimer Evropas pomaga oziroma razvija turizem. Turistični delavci namreč potrebujejo več informacij. Informacije se zbirajo na teh platformah. Eh, in mal, na Malti smo objavili dokumente o viziji za prihodnost, o digitalnih spremembah in o poštenem poslovnem okolju. V teh dokumentih se odražajo tudi elementi tega dosjeja, ki ga obravnavamo tukaj. In to pomeni bolj poštena izbira za potrošnike, ne le za večja podjetja. Najlepše eh, hvala, sedaj pa eh, kopisarka. Gospod eh, predsedujoči, poslanke in poslanci Evropskem parlamentu in zlasti poročevalki gospe Šaldemoze ter poročevalcem v senci, še želim zahvaliti za vse težko upravljeno delo, za kooperativni duh, za to, da smo lahko delo končali v tako kratkem času. Parlament je v bistvu zelo prispeval k končni obliki tega besedila. Namen je, da ustvarimo boljše okolje za podjet, podjetja eh, in za posrednike. In to bo, pora, to bo pomagalo tudi potrošnikom, ki uporabljajo te platforme. Tako bomo imeli bolj pregleden in bolj predvidljiv pravni okvir. Ravno tako bo to za, eh, povečalo zaupanje eh, čez meje. To bo omogočalo tudi boljši razvoj inovacije. Nekateri predlogi Evropskega parlamenta bodo pomagali več kot milijonov evropskih SMP-jev, ki e, svoje e, storitve in proizvode ponujajo preko e, internetnih posredništvo. Dovolite e, mi, mi, da povem, da je s tem parlament zapolnil veliko brzen. Te vrste storitev ne morejo ob, e, obiti Eh, pravil in pa zahtev. Prav tako sem vesela, da se eh, uvaja seznam specifičnih zahtev, ki omogočajo enako eh, obravnavo tako, tako posrednikov, kakor tudi končnih uporabnikov. In tako bo ta nova uredba postala močen instrument. Veliko vaših predlogov bo prispevalo k doseganju našega glavnega cilja, to pa je povečati transparentnost zlasti v zvezi s tem bistvenim vprašanjem razvrščanja. Naprimer, in to je eh, tudi poročevalka povedala, poleg eh, posredniških storitev bodo eh, is, iskalniki morali zagotavljati informacije o vseh različnih operacijah, ki jih izvajajo. Tako bo lažje reševati tudi spore. Vse platforme, razen najmlajših, bodo morali imeti vzpostavljeni notranji sistem reševanja pritožov in prav tako se bodo morale obrniti na eh, posrednika oziroma eh, ustrezno osebo za reševanje teh sporov. Poudarjena je tudi vloga držav članic pri uporabi te uredbe. Države članice bodo morale sprejeti ustrezne ukrepe, zato da bodo lahko nova pravila tudi izvajala. Mi, komisija, pa bomo spremljali učinek novih pravil in mi bomo tudi izmenjavali ustrezne informacije. Ampak delo se ne konča tukaj. Pripravili bomo smernice. Te smernice bodo eh, še bolj najasno določile, kakšne informacije morajo platforme in pa iskalniki predložiti. In tako se bomo trudili, da bomo pripravili tudi kodeks vedenja v zvezi z novimi pravili. In zato sem vesela tega novega kompromisa, kajti ta kompromis ohranja duh in pa pristop našega prvega predloga, prav tako pa vzpostavlja pravo ravnotežje ter omogoča evropskim platformam hitrejši razvoj. In že sedaj eh, delamo naprej, na eni strani delamo na ob, eh, observatorijo, eh, platformnih gospodarstev in ta, tako se pripravlja preliminarno poročilo, ki ga bomo dobili še v toku tega leta. Potem je pa v uredbi predviden tudi pregled in eh, Zelo poglobljen pregled se bo izvajal že čez deset mesecev in tudi mi računamo na vašo podporo, da bomo lahko s temi postopki nadaljevali. Prav tako upam, da bo parlament jutri z glasovanjem to poročilo potrdil. Hvala lepa. Kmerovce Pitropič Geomehanija. Najlepše hvala v imenu odbora ITRE, gospa Zaborska, za eno minuto izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka. Najlepše hvala. Internetne platforme so velika priložnost za družinska podjetja, start-upe, -e, um, majhna turistična podjetja, ki lahko na ta način začnejo poslovati in zagotavljajo visoko kakovostne storitve. Moramo jim torej omogočiti enake pogoje poslovanja. Kompromis, ki smo ga dosegli, je mogoče še, mogoče še dlje od osnovne zamisli. V svojem mnenju, ki sem ga pripravila za ITRE, sem uh, regulativo želela omejitvi, tako da je ohranjen le jasen zakonodajni okvir. Ta kompromis se mi zdi je dosežen z čisto vestjo in pohvalila bi se kolegicam in kolegam, ki so me podprli, tudi eh, kolegici Šaldemoze in poročevalcem v senci se želim pri tem zahvaliti. Najlepše hvala. Sedaj v imenu političnih skupin, v imenu Evropske ljudske strake, gospod Žuvan za eno minuto in pol. Gospod predsednik, med Med večjimi uspehi Evropske unije je seveda enotni trg. Kljub nekaterim pomabljivosti mi je vse eno ljubše, da eh, SMP iz moje države lahko prodajajo eh, vsem evropejcem, ne pa samo francozom. Sedaj ustvarjamo digitalni trg. Eh, trg. Ta digitalna ekonomija pa nima pravil, ampak zato mi sprejemamo svoja lasna pravila. Ne, sme, ne smemo prevzemati pravila najmočnejših gospodarskih sil. Odslej bomo preprečevali platformom, da bi usiljevali eh, svoje pogoje evropskih podjetjem, ki uporabljajo njihove storitve in odnosi med platformami in eh, MSP-ji morajo biti uravnoteženi. Nacionalno pravo ne bo dovolj. Če en francos rezervira sobo v eh, hotelu v Italiji preko platforme, ki je na Irskem, katero nacionalno pravo se bo v tem primeru uporabljalo francosko, irsko, italijansko. Vemo, da to ne deluje in vemo, da zato potrebujemo pravila na evropski ravni. In uh, s tem ščitimo evropska majhna in srednja podjetja. Najprej jih je treba zaščititi s harmoniziranim skupnim evropskim pravom, ki se bo uporabljalo v vseh 27 državah članicah. S tem besedilom je parlament. Uh, pokazal, da je demokratično telo, ki se ne podreja nobenim posebnim interesom ali lobijem. Dva mandata sem imel čas biti poslanec in v trenutku, ko zapuščam ta eh, parlament, eh, gospod predsednik, imam samo eno besedo. Ohranite ga. Najlepša hvala za skupino socialistov in demokratov, gospa Gebhardt, za eno minuto. Hvala. Čestitam gospe Šalde Moze za odlično delo. V imenu socialdemokratov želim povedati, da polno podpiramo njeno delo in bomo jutri podprli rezultat na glasovanju spletni portali, kot recimo Apple Store, Booking ali pa eDreams, igrajo vedno večjo vlogo v digitalnem svetu. Vedno večja moč spletnih platform pa je povezana tudi z manjšimi pravicami uporabnikov v povezavi eh, oziroma v primerjavi z eh, spletnimi platformami. S tem predlogom bomo unesli nekaj več pravičnosti, več bo preglednosti, prepovedane bodo nepravične trgovinske prakse, predvideni so mehanizmi pritožb in eh, druga pravna zagotovila. Z posebnim opazovalcem za spletne platforme bo zagotovljen tudi učinkovit nadzor. In to je dobro, tako za majhna in srednja velika podjetja, kakor tudi tudi za uh, uporabnike. Najlepša hvala za skupino Alde, gospa Karanča, za minuto in pol. Mislim, da je poštenost in transparentnost ključ katerega koli poslovanja, ne samo do potrošnikov, ampak tudi do poslovnih partnerjev. Ta uredba pa ravno to potrebno večjo preglednost zahteva in zagovarja, pri tem pa ni nepotrebno uh, urejevalna za podjetja in platforme. Ne smemo uničiti naših evropskih igralcev z namenom, da eh, prizadanemo mednarodne. Kot vemo, je pot v peko tlakovana za dobrimi nameni. V tem eh, parlamentu smo to uredbo oblikovali kot politično orodje za to, da uh, na mala brata spravimo veliko uredbo oziroma veliko urejanje tega področja. Moramo za eh, pohvaliti eh, poročevalki, ki je preprečila negativne učinke za eh, digitalni skupni trg. In to je tisto, kar bomo jutri kot izid v skupini ALDE na glasovanju podprli. Z to mislim, da je preglednost bistvenega pomena. Le najboljše prakse in učinkovit samo nadzor bo zagotovil poštenost tega trga za vse. Če platforme ne izrabijo te priložnosti, enostavno nove ne bodo dobile. Najlepše hvala. Hvala lepa. V imenu uh, eh, zeleni gospa Reda za eno minuto. Načeloma so platforme odlična priložnost za majhna evropska podjetja, pa naj bodo to uh, raziskovalci oziroma razvijalci uh, programske opreme ali prodajalci uh, rasnih izdelkov, tako lahko, če so majhni, tekmujejo za velikimi, kar sicer nikoli ne bi mogli ta uh, uredba torej ne sme biti preambiciozna, ampak platforme postanejo problem, ko se poslovni subjekti tako razrastejo, da lahko diktirajo pogoje uh, uporabnikom in želimo na tem trgu zagotoviti ne samo preglednost, ampak tudi poštenost. Gospa Šaldemoze kot eh, poročevalka je zagotovila, da ni zagotovljenih predpravid za platforme, pa tudi ne nepotrebnih omejitev, ki bi uničila majhne igralce na evropskem eh, trgu kar je pomembno za naše poslovanje. Vsem bi se zahvalila, ki so sodelovali na tem Eh, dosjejev in res sem zadovoljna, da smo dosegli tako stopnjo dogovora oziroma razumevanja. Najlepše hvala. In sedaj dajemo besedo gospodu Danteju za eno minuto. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, ta uredba zadeva več kot en milijon pos, poslo, uh, gospodarskih subjektov v Evropi, ki so neodvisni, delajo preko platform, uh, eh, prodajajo spletne storitve, imajo uh, svoje spletne strani in uh, zagotavljamo torej zanje večjo varnost. To bo pa posledično um, imelo koristi, prinašalo koristi za milijone državljanov in te bodo imeli tudi večjo preglednost in uh, na voljo več informacij. Evropski parlament eh, se je v teh eh, mesecih postavil po robu interesom. Uh, kolegija eh, digitalnih velikank in eh, zagotovil zaščito tistim, ki so najbolj ogroženi. Najlepše hvala in s tem smo zaključili eh, število govornikov. Nihče ni eh, prosil za besedo eh, v postopku KŠDI in sedaj spet v imenu komisije gospa Gabriel. Hvala lepa, gospod predsednik. Še enkrat se želim hvali, zahvaliti poslancem in poslankam za njihove eh, komentarje. Eh, V imenu komisije želim povedati, da sem vesela dogovora, ki smo ga dobili v zvezi s to uredbo. Ko ste prav povedali, odraža pravo ravnotežje med različnimi političnimi gledanjami in med interesi deležnikov. Če boste eh, glasovali za to uredbo, bomo s tem poslali jasno in močno sporočilo majhnim in srednjim podjetjam ter evropskim državljanom, da je Evropska unija sposobna zagotoviti transparentnost na tem področju. Še enkrat eh, najlepša hvala, gospa poročevalka, gospa Šaldemoze in najlepša hvala tudi vsem drugim, ki ste prispevali. Eh, k temu, da je ta dosje bil tako hitro zaključen. In eh, zahvaljujoč našemu skupnemu delu smo naredili zelo pomemben korak naprej za razvoj digitalnega, eh, digitalnega enotnega trga in veliko dobrega za naša podjetja. Hvala lepa. Najlepše hvala. In sedaj bi dal besedo gospe Šaldemoze, poročevalki, za dve minuti. Eh, Hvala lepa, da ste mi spet dali besedo in vsem najlepša hvala za vse komentarje in prispevke. Navdušena sem s tem rezultatom, ki je uravnotežen, ki omogoča uporabnikom spletnih posredniških eh, storitev in platformam, mnoge prednosti in seveda prednosti tudi za potrošnike. Najlepše hvala tudi romunskemu predsedstvu, s katerim smo se trdo, ampak uspešno pogajali. Hvala tudi za izid eh, komisiji in za njene eh, prispevke. Brez njih ne bi prišli, kjer smo. Odprti smo za nove eh, sodelovanje in Eh, mislim, da bo to upred naših, našim podjetjem in potrošnikom. Imeli bomo platformo, ki bo lahko se uporabljala v celi Evropi in verjamem, da je to le prvi rezultat v to smer. Še naprej bomo spremljali, kakšne rezultate bo prinesel observatori in verjamem, da uh, smo kot v tem parlamentu sedaj poslali uh, signal Evropi, da potrebujemo to vrstno zakonodajo, ki bo zagotavljala pravičnost in preglednost. Najlepše hvala. S tem zaključujemo razpravo in glasovanje bo jutri. Naslednja točka dnevnega reda danes je eh, poročilo gospoda Daltona boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varnosti potrošnikov. Sedaj dajem besedo uh, za štiri minute poročevalcu gospodu Daltonu. Uh, Najlepše hvala, eh, gospod predsednik. Gre za potrošniška varstvo v času interneta in eh, informiranost ob vsakem nakupu. Zahvaljujem se poročevalcem, komisiji in rumunskemu predsedstvu, tako da smo dosegli dogovor pred. Uh, volitvami. E, imeli smo na voljo le tri e, mesece in po deseturnem e, pogajanju, le enem trialogu smo dosegli dogovor, ki je seveda potem šel v dodatne spremembe za strani komisije in vsebina je ostala nespremenjena. Potrošnike ne morejo več zavajati um, neustrezne deklaracije in uh, zagotovitve, da se uporabljajo isti standardi. Pa se ne vem, da bi morali iti še naprej, še korak dlje. Ampak naj bom jasen, če bodo sprejeti katerikoli to vrsten. Um, Pre, predlog spremembe se bo uh, celoten dogovor sesu. Uh, e komisija uh, in uh, spet ne moreta uh, dodati ali narediti še karkoli na področju um, zavajanja uh, potrošnikov. Tukaj ne bo nove zakonodaje, uh, ne bodo naprimer omogočali sankcioniranja uh, in ne bo to pomagalo potrošnikom uh, oziroma podjetjem. Uh, v odnosu do tistih, ki ne spoštujejo pravil. Na ta način eh, bomo eh, zmanjšali kakovost za zelo dolgo obdobje, če ne celo za vekomaj. Eh, kakovost se uporablja in uporablja pošteva in v naslednjih letih bomo morali zakonodajo revidirati. To so konkretni predlogi in niso nerealistični. Gre za eh, kakovost, gre za varstvo potrošnikov in eh, zahteve parlamenta smo upoštevali na mnogih eh, področjih, pre, naprimer na področju nakupa vstopnic za um, to, da se preprečijo previsoke cene, ki so nažalost bile veliko krat prisotne. Potem smo um, omogočili um, posebne uh, preglede um, in posebne informacije za potrošnike, eh, vendar te informacije morajo biti verodostojne, če hočemo, da bodo verodostoj eh, uporabne. In seveda povečali smo tudi eh, zaupanje v spletne storitve oziroma prodajo ter omogočali razširitev oziroma o, o, over, razširili um, boljše razumevanje za uh, strani potrošnikov. Uh, ravno tako so bile zavrnjene pravice uh, umika in to povečuje zaupanje v elektronsko trgovanje. Upamo, da bo komisija izvedla, kar je bilo dogovorjeno. Zahvaljujem se tudi pravnim službam in vsem, ki so sodelovali. Ta pravila bodo bistveno izboljšala vsakdanjih potrošnikov. Ne eh, zavlačujemo z implementacijo niti za en dan več in sprejmimo to besedilo že jutri. Najlepše hvala. Eh, gospa Vera Jurova. President, honorable... Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanci, najprej se zahvaljujem poročevalcu Daltonu, poročevalcem v Senci in pa odboru IMKO za trdo delo, ki je omogočilo hiter dogovor o tem izredno pomembnem dosjeju. Predlog gre onkraj predloga komisije v številnih pogledih. Zahvaljujem se parlamentu za mm, močno pobudo za izboljšanje pravic potrošnikov na digitalnem trgu. To poročilo bo okrepilo potrošniške pravice, uskladili smo sankcije in uh, uskladili smo uh, tudi delovanje organov za pravice potrošnikov v državah članicah. Ti bodo lahko sedaj naložili podjetjem sankcije v višini 4 odstotkov 4 eh, odstotkov njihovega letnega prometa. Um, lahko pa bodo tudi zahtevali očkodnino ali pa prekinili pogodbo. To bo omogočilo tudi izven sodno reševanje sporov. Nova direktiva predvideva celo vrsto novih ukrepov za preprečevanje zavajanja potrošnikov na spletu in za krepitev spletne preglednosti. Um, prepovedali smo širjanje lažnih. Um, ocen. Eh, prav tako eh, ne bo več eh, lažnih zniževanj cen, ki bi zavajale potrošnika in predvideli smo tudi jasno določbo, da ima potrošnik določene pravice čudi, tudi če pogodba ne predvideva izmenjave denarja. Potem izdelki dvojne kakovosti. Vem, da si parlament že dolga leta prizadeva za odpravo tega problema. Dejansko ste tem povečali prepoznavnost te teme. Ponosna sem, da je komisija v novem dogovoru za potrošnike prvič predvidela zakonodajno določbo v zvezi s tem. Dvojna obravnava potrošnikov v Evropski uniji tako več ne bo mogoča. In uh, Vsi izdelki bodo morali imeti enake sestavine posod po Evropski uniji. To je bilo v pogajanjih izredno občutljivo vprašanje. Besedilo, ki je danes pred nami, je kompromis, ki eh, so ga dosegli pogajalci parlamenta, sveta in komisije po, tukaj se strinjam za gospodom Daltonom, eh, težkih, ampak konstruktivnih pogajanjih želimo, da zasebni sektor prevzame odgovornost in da odpravi izdelke dvoj, z dvojno kakovostjo. Sedaj je jasno, da eh, proizvajalci več ne bodo mogli prodajati izdelkov različne kakovosti v istih embalažah. To je pomemben korak naprej. Že sedaj smo pritisnili na proizvajalce in eh, ti so morali uh, prilagoditi svojo proizvodnjo posod po Evropski uniji z predlogom Omnibus, smo te določbe še okrepili. Številna podjetja si sedaj prizadevajo za odpravo razlik. Predvideli smo tudi stalni mehanizem testiranja eh, in s tem bomo lažje odstranili goljofive proizvode iz našega trga. Pričakujem, da bodo proizvajalci tukaj nehali razlikovati. Tisti, ki bodo še naprej razlikovali pri kakovosti izdelkov, morajo biti um, v stanju dokazati legitimne razloge za to. Zato se nam uh, navedba um, razlikovanja v kakovosti ne zdi primerna za seznam nepravičnih praks. Zato smo to premaknili iz priloge v šesti člen. Mislim, da je to enako učinkovito. Šesti člen stalno uporabljajo nacionalni organi kot sklic eh, za pravno bazo. Eh, povsod po Evropski uniji nedavno eh, je bil kaznovan eh, Ryanair v zvezi s tem zaradi zavanja potrošnikov v zvezi s cenami. Eh, prav tako je prišlo do ukrepanja proti petim eh, izposojevalnicam avtomobilov. Tudi oni so preprečevali potrošnikom obveščeno izbiro. Se pravi, o vsakršnih takšnih primerjih uporabe dvojne kakovosti bo, eh, bodo lahko sedaj porošniki potroč, pot, poročali. Um, letos smo predlagali eno, en milijon evrov nepovratnih sredstev za projekte oziroma združenja varstva potrošnikov. Prav tako smo predvideli nekaj čez milijon nepovratnih sredstev za potrošniška združenja. Ne na zadnje imamo v besedilu tudi jasno klauzulo o pregledu. Zavezali smo se, da bomo dve leti po vstopu v veljavo te direktive preučili situacijo in se odločili, ali potrebujemo morda strožje ukrepe. Spoštovani poslanci, dovolite mi, da izrazim svoje iskreno upanje, da bo ta direktiva zaščitila in posodobila potrošniške pravice in upam, da bo jutri na glasovanju sprejeta. Hvala lepa. Sedaj bomo slišali govornike v imenu političnih skupin, v imenu ILS-a e dobi besedo gospa Tun von Hohenstein. Ja, Gospa komisarka, spoštovani kolegi, ta direktiva ponuja dobre rešitve za potrošnike. Vendar pa direktiva ne naslavlja osnovnega problema. In sicer gre za um, dvojno kakovost izdelkov, ki so um, zapakirani v enaki embalaži. Uh, še vedno so tukaj predvidene izjeme. To pomeni, da direktiva načeloma ne prepoveduje te nepravične trgovinske prakse. No, jaz sem bila danes v Kelu, v Nemčiji, in sem eh, kupila sir, Um, šlo je za kremni sirov na mas, v Nemčiji ima ta 100 odstotkov mleka, v primeru enakega polskega izdelka pa je ta izdelek eh, vseboval tudi mleko v prahu in podobno sem ugotovila pri nekem čaju, ki sem ga kupila v Štrasburu. Jaz in 100 eh, drugih kolegov smo podpisali predlog spremembe, ki takšne nepravične prakse popolnoma prepoveduje. Prosim vas za vašo podporo. Kajti ne moremo imeti dveh razredov potrošnikov v Evropski uniji. Trg mora biti pravičen za vse. Hvala lepa. V imenu SD dobi besedo gospa podpredsednica Evelin Gebhardt. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pri svežnju, v katerem bomo glasovali jutri, je veliko dobrih predlogov, ki predstavljajo izboljšanje situacije za potrošnike in potrošnice. Zahvaljujem se poročevalku in pa zahvaljujem se tudi komisarki ter predsedstvu, ki je prispevalo k temu uspehu. Ehm, gre za izboljšanje preglednosti platform. Tudi Tako imenovane brezplačne storitve so sedaj vključene v to direktivo. Poskrbeli smo za to, da bomo eh, lahko bolje obvestili potrošnike o njihovih pravicah, nudili jim bomo pravno pomoč, prav tako pa smo predvideli sankcije v primeru kršitve pravic potrošnikov. Eh, sankcije eh, bodo lahko sedaj znašale minimalno